finančne transakcije ali ne, je odvisna od nas in od sveta, kot nas je prejšnji teden opomnila kancelarka Merklova. Torej ne smemo popuščati v tem postopku. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Rivellini o območju sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredzemlju. Predal bom besedo poročevalcu gospodu Rivelinu za štiri minute. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Ta predlog uredbe želi prevzeti določena priporočila, ki jih je sprejela Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju, <clears throat> da bi a, eh, utrdili eh, varnost prava in hkrati tudi stopili korak v smeri poenostavitve. Doslej priporočila, ki jih je sprejela Generalna komisija za ribištvo v sredozemlju, so bile preuzete v, v eh, skupnostno pravo in sicer začasno z letnimi uredbami v zvezi z ribolovnimi možnostmi. Medtem ko ta eh, stalni značaj te, te tega ukrepa terja stabilnejšo podlago za njihov prevzem v skupnostno pravo. Zato je potrebno prevzeti ta priporočila z eh, enotnim zakonodajnim aktom, eh, kateremu bi lahko dodali eh, prihodna priporočila s spremembami te uredbe, tega akta. Kar zadeva vsebino priporočil, ki jih je sprejela Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju, Eh, so v naslovu dva predloga uredbe, tehnični ukrepi. Torej so eh, postavljene številne omejitve eh, ribolova v Lijonskem zalivu, ki zadevajo mreže, ki se uporabljajo. Tukaj se zagle za peti člen in tudi v zvezi z izdajo dovoljen za upravljanje ribolova in tudi varstvo naravnih habitatov. Poleg tega ladje, ki imajo dovoljenje za ribolov delfink, prejmejo posebno dovoljenje in se dodajo na seznam, ki ga država članica posreduje komisiji. To je 13. člen. Glede ribolovnega orodja na, pa predlog uredbe natančno določa najmanjšo velikost mrežnega očesa v sredozemlju, to je 15. člen, in v Črnem morju 16. člen ter prepoveduje uporabo vlečnih strgač in vlečnih mrež pod 1000 metrov globine. To je 17. člen. V, naslo, v tretjem naslovu, ki nosi nadzo, eh, naslov nadzorni ukrepi, je predvideno med drugim, da vsaka država članica Eh, po eh, običajni poti za obdelavo podatkov posreduje eh, komisiji posodobljen seznam plovil skupne dolžine več kot 15 metrov, ki plujejo pod njeno zastavo, so registrirana na njenem ozemlju in jim je z izdajo dovoljenje, torej imajo možnost za ribolov loviti v območju Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju. To je 18. člen. V drugem poglavju se obravnavajo ukrepi držav pristanič, področje uporabe zadeva zahteva ladje tretjih držav, ki bodo lahko nadzorovane in pregledovane pri istovarjanju in pretovarjanju 21. člen. Poleg tega države članice ne eh, dovolijo uporabe svojih pristanišč ladjem tretjih držav, ki ne plujejo pod zastavo ene od eh, članic Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju, če je ladja upravljala nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov ali če eh, nima veljavnega dovoljenja za ribolov. 23. člen. Naslov 4. Sodelovanje, obveščanje in poročanje predloga uredbe predvideva, da Evropska komisija in države članice sodelujejo in izmenjujejo informacije z izvršilnim sekretarjem Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju 24. člen, ter da mu v predvidenem roku posredujejo statistične matrike. Torej, registrska številka ladje, zmogljivost, bruto tonaža, konska, mo konska moč in tako dalje. In to v eh, predvidenih rokih. Kar se, torej, uz, kar se deva določbe iz petega naslova, torej končne določbe, zlasti 28. člen dovoljuje komisiji, da eh, in tudi za eh, ustreznijo privolitvijo parlamenta in sveta, da z delegiranimi akti spremeni eh, torej ne bistvene elemente zadevnega zakonodajnega akta v skladu z 290. členom pogodbe o delovanju Evropske unije. Mm, če mi dovolite, če mi eh, omogočite, da spregovorim še za dve minuti, bom dopolnil. Samo dve minuti, prosim vas, da eh, do konca podam. Ja, imate dve minuti na koncu eh, razprave, če jih želite izkoristiti zdaj, lahko to storite. Prosim, bi radi izkoristili dve minuti zdaj. Torej, eh, a, <clears throat> Ugotavljamo tudi, da pogodbene strani a, generalne komisije morajo zagovit, zagotoviti polno izvajanje dogovorjenih ukrepov od a, datuma, ki ga določi generalna komisija. Nemudna prevzem je torej nujen za to, da bodo ti mednarodni ukrepi lahko izvedljivi tudi, a, kar zadeva a, posamezne fizične osebe in pravne osebe to, da postopek soodločanja zaradi, a, ker je relativno zamuden, je videti v tem primeru pretiran, kar zadeva vprašanja, o katerih je govor in kar zadeva tudi spremembo določbi z 28. člena, za katere mislim, da so nebistveni in preden bodo sprejeti oziroma predlagani o priložnosti letnega zasedanja generalne skupščine, vse to je bilo že dogovorjeno na a, razpravljanju v naravni, a, torej za državo državami članicami tako na svetu kot tudi med eh, konkretnim zasedanjem. Dejstvo, da Evropska unija ni eh, sposobna omogočiti prevzema eh, skupnostnega prama v dogovorjenih rokih lahko velja za kršitev mednarodnih obveznosti. To bi lahko spodkopalo kredibilnost Evropske unije v kontekstu generalne skupščine in generalne komisije in drugih eh, forumov, ki se ukvarjajo z upravljanjem eh, ribištva. To seveda ne gre v korist Evropske unije in eh, na tak način bi dejansko. Uh, kritiki Evropske unije lahko a, a, zatrjevali, da se Evropska unija ne osredotoča na glavna vprašanja. Eh, moramo tudi izpostaviti, da mm, pomembni, eh, pomembne zaščitne klauzule so vključeni v delegiranih aktih in sicer možnost, da parlament in svet ugovarjata glede na specifične akte, ki jih sprejme komisija na podlagi delegiranih eh, pristojnosti in možnost tudi, da se prekliče plobastilo, če nista zadovoljna s tem, kako je komisija uporabljala pristojnosti, ki so bile zaupane. Zato mislim, da 28. člen Eh, glede delegiranih aktov je dober kompromis in o njem bomo še razpravljali ob drugi obravnavi s svetom za to, da pride do dokončnega dogovora. To razmišljanje je v skladu s tudi poročilom eh, Berbe de Brune o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 998 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali. Gospod Rivelini, prosim, zaključite. Poročilo omravlja Romeo o predlogu redu Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu tunov. Hvala. Thank you. Hvala lepa. pričakujem, da boste v svoj urad dali na steno veliko sliko a, mojega obraza, tako da se me boste spomnili name in da se mi boste zahvaljevali za to, kar sem vam danes dovolil. Gospoda Manaki, izvolite. Jaz sicer ne bom dala na steno vaše slike in torej bom kratka. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, Najprej naj se zahvalim gospodu Riveliniju za opravljeno delo uh, in za pripravo tega poročila in naj povem, da sem zelo zadovoljna uh, nad eh, podporo, ki se izraža Generalni komisiji za ribištvo in uh, torej predvsem, kar zadeva tudi vsebino tega pomembnega poročila. Sicer lahko soglašam z uh, celostno predstavitvijo gospoda Rivelinija in uh, lahko soglašam tudi s tem, da je treba izraziti izvajati različna priporočila, ki jih je sprejela Generalna komisija za ribištvo v sredozemlju, zato da zagotovimo vzdržnost ribolova v sredozemlju. Moramo biti pozorni na to, kaj ti sredozemlje res to potrebuje in to moramo storiti. Če želimo zagotoviti bioraznovrstnost v eh, sredozemlju in zagotoviti, da sredozemsko morje se ne bo spremenilo v mrtvo morje. Dovolite, da se navežam na neko institucionalno vprašanje, na katerega se je eh, obračal tudi gospod Rivelini. Kot veste, priporočila Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju postanejo obvezujoče za Evropsko unijo in v skladu s sporazumom tudi za države članice od datuma, ki ga določi Generalni komisija. In torej nemudni prevzem je nujen zato, da spoštujemo mednarodne ukrepe, ki so neposredno neposredno izvedljive za fizične in pravne osebe in zato, da zagotovimo tudi pravno gotovost v tem smislu. Zaradi tega uh, <clears throat> poslanke in poslanci moramo se izognemo temu, da prevzeme eh, ukrepov generalne komisije uh, postanejo neke vrste sisivov mit. Uh, Um, in uh, torej, uh, kar zadeva uh, ukrepe iz zadnjih let, moram reči, da so še, še vedno čakajo na prevzem te uredbe. Vsekako v prihodnje bo verjetno generalna komisija prevzela dodatne ukrepe, ki bodo terjali nujen prevzem skozi evropsko pravo in sicer do določenega termina. Se pravi, da če ne bi prevzeli te uredbe, potem, če ne bi sprejeli te uredbe, potem bi morali to vajo ponavljati v nedogled. Dejansko to nam bo omogočilo, da vse prihodne spremembe e, tudi vključimo v evropsko pravo. Sicer, kar zadeva pa delegirane pristojnosti e, komisiji, sicer moramo, e, če do tega ne bi prišlo, bi morda lahko zabredli v dodatne težave z dodatnimi zamudami. Do tega ne sme priti. In moramo torej zaupati tudi eh, kompetentnosti eh, komisije v tem smislu. Nujno potrebujemo eh, tudi nemoden prevzem in torej drugi postopki ne bi bili mogoči. Zaradi tega dejansko mi je žal, da a, različne institucije se ne morejo zediniti okrog tega pomembnega vprašanja. To bi lahko postavljalo pod vprašaj sposobnost Evropske unije, da spoštuje mednarodne obveznosti. To lahko spodoprava kredibilnost a, v okviru a, tudi Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju in v drugih tovrstnih organizacijah. Vse, vsekakor pa mislim, da moramo sprejeti to uredbo čimprej in zaradi tega a, pozdravljam stališče stališče parlamenta, eh, ker je to korak v pravo smer. Nadejam si, da bomo, bodo nadaljni tovrstni korati omogočili, da zaključimo pogajanje v zvezi s tem in da bomo poskrbeli za sprejetje teh dokumentov. Hkrati pa je nujno, da še dalje razmišljamo o najbolj učinkovitih načinih za prevzem v evropsko, evropsko pravo, eh, torej eh, raznih ukrepov na regionalni ravni. Prizadevali si bomo za boljše rešitve in vas vabimo, da se pridružite našim prizadevanjem. Torej, še enkrat naj se zahvalim gospodu Riveliniju in odboru za opravljeno delo in za prizadevanja v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Kadeku. Dve minuti, izvolite. Gospod predsedujoči, najprej naj povem, da smo zadovoljni, da smo tu v Strasburgu. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, naj se zahvalim gospodu Rivelinju za njegovo poročilo in za pogajanja z svetom in z komisijo od leta 2009. Prišlo je dejansko do začasnega premora zaradi vstopa v veljavo Lizbonske pogodbe. Zdaj pa prevzemamo priporočila Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju. Tukaj gre za prvo obravnavo. Priporočila, ki jih je sprejela generalna komisija, zadevajo določene omejitve, kar zadeva ribolov v Lijonskem zalivu, potem velikost čez mrež in ohranitev naravnih habitatov. To poročilo je bistvenega pomena, kajti opredeljuje določena ribolovna območja v sredozemlju. Dejansko tukaj recimo imamo tudi celo vrsta ukrepov, ki zadevajo tudi prepoved vlečnih strgač in vlečnih mrež eh, izpod tisoč tisoč metrov globine. Za nekatere ribolovno orodje, ki se vleče, bo moralo dejansko biti uh, ustrezno pritrjeno na ladjo oziroma uh, eh, vse bodo lahko uporabljali samo določene vlečne mreže in sicer uh, tudi uh, z očesno velikostjo 50 mm um, se pravi, drugače pa bo potrebno pridobiti dodatna dovoljenja. Poročevalec dejansko tirja tudi ažuriranje uh, ukrepov in pojasnitev stališča parlamenta v zvezi s tem vprašanjem, tako kot je tudi izpodstavila gospa uh, komisarka. Dejansko 30. junija 2012 naj bi pripravili poročilo o izvajanju tega, te uredbe. Na tej podlagi bomo lahko predložili določene prilagoditve. Upam, da bomo dosegli srgače pred drugim branjem tega besedila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Kade, gospod Arsenis, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Sredozemlje predstavlja zelo majhen del našega planeta, samo en odstotek vseh morij in oceanov, ampak je zelo bogato predstavlja 89 odstotkov morske in oceanske bioraznovrnosti. Velik odstotek naših flot se nahaja v sredozemlju in 60 odstotkov ribolovnega sektorja deluje v sredozemlju. 50 odstotkov vsega ulova pa je izpostavljeno pretiranemu ribolovu, torej potrebujemo določene omejitve. Kateri so razlogi za vse to, kaj je treba kriviti? Skupna ribiška politika politika je bila neuspešna, to je očitno, ne moramo izvajati naših skupnih odločitev in to gre tudi pripisati dejstvu, da sprejemamo odločitve, ne da bi upoštevali eh, znanstvenih ugotovitev, kajti smo v službi določenih interesov. Pred leti je komisija skušala rešiti eh, probleme v sredozemlju, imeli smo uredbo v zvezi z ribolovom v sredozemlju, nažalost pa ne gre samo za to, kar počenjajo države članice. Torej, a, kot veste, razmire v sredozemlju so vezane tudi na to, kar počnejo druge sredozemske države. In če ne bomo delovali enotno, naše skupno bogatstvo bo ogroženo. Zato sem sicer. A, Mm, ugotovil sem, ugotavljam, da sveta ni tu eh, med to prvo obravnavo. Imeli smo probleme tudi z zvrširnimi ukrepi. Lizbonsko pogodbo je treba uresničevati in torej treba je sprejeti tudi pravice Evropskega parlamenta, da je so udeležen pri takih odločitvah, pri so odločanju in eh, moramo sprejeti tudi naše delegirane akte. Hvala lepa, gospod Romera Irueda. Hvala lepa v zadnjih dveh desetletjih smo ugotovili, da tukaj se izvajajo dvojni standardi, kar zadeva ribolov v sredozemlju. To je privedlo do kroničnega statusa, neustreznega upravljanja, pomankanja ustreznih ukrepov. Samo akteri v sredozemlju od ribičev do vlad morajo dejansko skrbeti za to. Priti mora do odločne spremembe v primerjavi s preteklosti. Sredozemlje in ribi staleži, staleži v sredozemlju si ne morejo privoščiti, da ne bi spoštevali priporočil Generalne komisije za ribištvo. Evropska unija mora opravljati svoje ulogo v sredozemlju in moramo torej, no, nova ribiška politika mora pokrivati vse vidike, torej tudi ohranitveni vidiki morajo biti upoštevani in razpolagati moramo z novimi programi za učinkovito, učinkovito ribolov v sredozemlju. Moramo dejansko uporabljati ustrezne ukrepe za ohranitvene, eh, za, za ohranitvene rezultate, tako kot smo starili, storili tudi v Atlantiku. Gospod Fox, izvolite. Najprej naj se zahvalim gospeda Manaki za predlog, torej, ki ga je dala pred nedavnjem, kar zadeva od, od, torej, odmetavanje v morje raznih odpadkov. In torej tukaj gre pravzaprav za vrač, za metanje v morje določenih uh, ostankov ribolova. In Poleg tega naj tudi povem, da a, dajem dobrodošljico a, tudi, kar zadeva sprejem priporočil Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju, predvsem kar zadeva ribolovno olo, orodje in kar zadeva tudi očesno velikost, a, tudi v a, Črnem morju in tudi prepoved uporabe vlečnih strgač pod tisoč metrov globine. Moja skupina v celoti podpira to poročilo in zahvaljujem uh, se tudi gospeda Manaki za upravljeno delo na tem področju. Gospod Vavinsa, minuto in poj, pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, raz, današnja razprava mora povdariti dejstvo, da sredozemlje je edino, ki ga obkrožijo države, ki pripadajo štirim celinam. Gre torej za križišče različnih kultur in različnih drž tretjih držav. Posledično najpomembnejši vidik, kar zadeva pomorsko politiko in Evropsko unijo, je ravno urejanje vseh ukrepov, ki zadevajo ribištvo in potem tudi vsi nadzorni ukrepi za um, ribiške ladje, ki delujejo na tem ozemlju. Že več kot tisoč let se razvija ribiška flota v sredozemlju in zato, da ohranimo ustrezno ravnotežje in na ustrezen način izkoristimo to območje, je potrebno sprejeti pobude kot tiste, ki so zajete v poročilu. Naj se zahvalim gospodu Rivelinju za opravljeno delo eh, na konkreten način glede eh, najboljših načinov, kako upravljati ribiški stalež v sredozemlju. Hvala. Milana. Hvala lepa, gospod Milana. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Po mojem mnenju se tematika, ki se veže na sredozemlju, eh, ne zavete, začenjamo se tukaj popolnoma novo fazo z to novo uredbo oziroma predlogom. Glede na to, kar naj bi ta uh, uredila v primerjavi za tisto iz leta 2006. Mislim pa, da uh, je treba pomisliti tudi na omejitve te uh, ureditve. Kajti mnogo krat eh, se reče, Evropa naredi svoje delo, mnogi drugi v tem območju pa ne. Po mojem mnenju je strateškega pomena, da to temo obravnavamo z temi značilnostmi in kot tako dimenzijo. Kolega eh, Revelin je opravil eh, zelo dobro delo in mislim, da se mu moramo na tej točki formalno tudi zahvaliti. Kljub temu pa. Mm, imam občutek, da tega vprašanja ne bomo rekli, mogli rešiti v prvem branju in bomo imeli drugo branje, še zlasti pri 28. členu, ki zastavlja določena vprašanja. Tukaj se parlament eh, postavlja na stran komisije in pravi, da kljub eh, delegiranim aktom obstaja v svetu določena določeno nezadovoljstvo oziroma nasprotovanje. V parlamentu eh, je ohranjanje biotske raznovrstnosti, eh, ohranjanje ribiških staležev v tem pomembnem morju nekaj, kar smatramo za prihodnost ribičev. Vendar glede na to se mi zdi, da eh, je faza, pred kateri smo, tista, kjer se moramo predvsem osredotočiti na soodločanje. Delegirani akti imajo določeno logiko, zakaj so delegirani in mednarodni sporazumi pa morajo ostati spoštovani, spoštovani v skladu z pristovnostmi parlamenta. No. Najlepše hvala, gospod Higgins, minuto in pol. Thomas Oster. Zelo sem vesel, da lahko podprem to poročilo in prav gotovo bom zanj tudi glasoval, ko bo na dnevnem redu plenarnega zasedanja. 1949. Eh, ko je eh, bila Generalna komisija za ribištvo v sredozemlju ustanovljena, sem jo tudi podprl in eh, komisija je uporabila zelo ustrezne ukrepe, za katere smo jih hvaležni. Potem je tu vprašanje sredozemlja in eh, Črnega morja, ki sta prav gotovo eh, prava paradiža in treba je se ukvarjati z ohranjanjem, upravljanjem, trženjem in drugimi ukrepi ter izvajanjem vseh ukrepov na področju kmetijstva. Če vse to povežemo, eh, ugotovimo, da smo imeli zelo različne rezolucije in zelo ohlapne uredbe in sedaj pravzaprav želimo pripraviti zelo smiselen eh, paket, ki bo v prvi vrsti jasen in enostaven, tako da bo vsem jasno, zakaj gre. Upam, da bomo z sprejetem tega poročila vzpostavili učinkovit in uporaben okvir za eh, Sredozemlje in Črno morje. Pri postopku Catch the Eye imamo tri govornike. Gospa Matera, izvolite kot prva. Grazie, Hvala lepa, eh, gospod. Eh, predsedojoči, strinjam se z poročevalcem, da je treba to um, zakonodajo na področju ribeštva poenostaviti tako, da bomo sprejeli uh, uredbo, ki bo vključevala priporočila, ki jih je komisija dala za ribarjenje v sredozemlju. Vendar pa je treba vsem obalnim državam omogočiti pravo uh, razmerje med eh, socialno-gospodarsko zaščito in uh, biotsko raznovrstnostjo. Pri tem ne smemo pozabiti na posebne značilnosti lokalnih skupnosti. Tukaj uh, v tem uredbi govorimo uh, v, o ribištvu v območju, ki ga pokriva Generalna komisija za ribištvo v sredozemlju. In pri tem eh, to pomeni bistvene omejitve za mnoge ribiči. Italija pričakuje, da eh, se bo prepovedala prepovedal ribolov na uh, dve vrsti rib in v zaključku bi, lah, bi želela vse predstavnike eh, držav članic in komisijo opozoriti na to, da je treba to vrstne instrumente izvajati na manj rigiden način. Done, you... To ste krasno sicer prebrali, ampak brali, eh, govorili ste eno minuto in 30 sekund. E, naslednja govorica je gospa Petra Neves. Minuto. Njo komisarja. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta osnutek uredbe je tukaj zato, da bi zbrali vsa poročila, ki obstajajo na tem področju in vsa priporočila v en zakonodajni akt ter da bi zagotovili odgovornost vseh deležnikov. Čestitam poročevalcu. Dobra, dobro ekološko stanje eh, je seveda glavni cilj Generalne komisije za ribištvo. Biološko zdravje tega bazena pa seveda zahteva celo paleto različnih politik, ki že obstajajo in za njo se je odgovorn, odgovorna komisija. Prav gotovo je pa pred nami eden glavnih izzivov boj proti nezakonitemu ribolovu. E, večina predlogov v uredbi je pozitivnih in moramo e, zagotoviti boljše e, izvajanje nadzora, ne le, ko gre za. E, nadzor nad plovili, ki plujejo pod zastavami državami članic, ampak tudi pod zastavami tretjih držav. In komisija mora uh, zagotoviti, da se vse to ustrezno implementira. Uh, dovoljenja za ribolov morajo uh, biti pravično razdeljena. Najlepše hvala, gospod Ferreira. Eno minuto. Ja, Najlepše hvala. Želimo opozoriti na določen vidik tega predloga uredbe, ki se nam zdi najbolj pomemben, pa ga ne moremo sprejeti. Namreč eh, multilateralno sodelovanje je bistveno uh, pri ohranjanju uh, biotske raznolikosti, vendar pa komisija želi uporabiti delegirane akte na določenih področjih, ki se, eh, so lahko v nasprotju z eh, suverenostjo določenih držav, kot naprimer Cipr, ki ima posebno gospodarsko ekskluzivno cono. Tukaj se postavlja pod vprašanje suverenost eh, neke države, ki je kandidatka za članstvo v Evropski uniji. In če želimo izvajati ta predlog oziroma to uredbo, To pomeni, da bomo omojili pravice, suverene pravice posamezne države eh, za uporabe, uporabo njihovih naravnih verov. Torej, zaradi tega nasprotujemo delegiranim aktom. Like Vsem bi se rada zahvalila za vaše pripombe in čisto dve kratki opaski, gospod predsedujoči. Strinjam se z tistimi, ki ste rekli, da potrebujemo dobro izvajanje uredbe za področje sredozemlja oziroma za območje. Ta uredba je bila uvedena šele pred kratkim in mislim, da eh, je tukaj lahko damo nekaj manevrskega prostora ne moremo te uredbe že sedaj spremenjati in zahtevati še več izuzeti. Eh, lahko rečem, da je uredba precej fleksibilna, pravzaprav je zelo fleksibilna in države članice morajo um, izvajati pravila, če res želijo izuzetja. Druga opaska, ki jo imam, to, kar res potrebujemo in srednjem se s tistimi, ki ste to omenili, Namreč potrebujemo tako stanje v sredozemlju, ki je podobna v ostalih morjih oziroma oceanih. E, prav gotovo je sredozemlje treba e, urejati in v okviru reforme Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju moramo poskusiti postopoma doseči enak status za sredozemlje, kot ga imamo za druge morske bazene po Evropi. Še zadnja zadeva, gospod predsedujoči, to, kar uh, želi komisija z delegiranimi akti pri izvajanju odločitev mednarodnih um, teles, ni nikakor povezana z suverenostjo držav članic. Ravno nasprotno, želimo le imeti možnost, da, želimo, da imajo oni možnost, da prenesejo naše evropske pravo v svoje sisteme. Najlepše hvala, s tem zaključujemo razpravo in eh, glasovali bomo jutri ob 12. uri. Sedaj pa uh, ustno vprašanje uh, za uh, komisijo sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju.